da eh, je mogoče odgovorno in skupno delovati. In v prihodnje želimo zgraditi močno Španijo. Eh, hvala. Eh, kolega, s tem je zaključena ta točka dnevnega reda. Smo pri koncu našega zasedanja. Jutri tri ob devetih se razprava nadaljuje. Dnevni red je bil objavljen, možno ga je najti tudi na spletni strani parlamenta, se je s tem zaključena. Eh, hvala.